Good afternoon, dear colleagues. I invite you to... Dobar dan, drage kolegice in kolegi. Prosim vas, da se počasi posedete, tako da bomo lahko pričeli delati na popodanskem delu sestanka našega odbora. Prva točka na dnevnem redu popodanskega dela je osnutek resolucije v zvezi s konferenco COP23, ki bo potekala letos v Bonu v Nemčiji od 13. do 17. novembra. Preden dam besedo ko sponzorjem, bi kot predsedujoča delegacije v Bonu izpostavila nekaj točk pred nekaj leti je bil največji izziv ta, da dosežemo ustrezen sporazum, kar nam je uspelo na kupu 21 v Parizu in s tem dosežkom smo bili zelo zadovoljni. Zadnji politični dogodki, predvsem v ZDA, pa kažejo, da se bomo morda morali soočiti s še zahtevnejšimi nalogami, če bomo hoteli izvesti nacionalne prispevke in zaveze in če bomo želeli ohraniti zagon za prihodnost. Eh, hiter pričetek, izvajanj, eh, hiter pričetek veljavnosti porazuma in eh, številne ratifikacije so zelo dobra novica, vendar pa moramo ohraniti enako stopnjo ambicij in predanosti, če želimo nekako nadoknaditi umik ZDA iz sporazuma in če želimo zagotoviti, da bomo zagotovili finančne prispevke, nacionalne prispevke v sklad za zeleno okolje, tako da bomo lahko tudi uspešno izvajali sporazum. Kaj pa lahko storimo kot Unija? Lahko se dogovorimo o inovativni zakonodaji, ki bo uspela izvajati zaveze, katerim, eh, o katerih smo se dogovorili v Parizu. Ta tema je danes na naši mizi, svežen za podnebje in energijo, moramo pa se truditi tudi, da spodbujamo večje finančne prispevke namenjene okolju. Unija mora razširiti svojo vlogo tudi v mednarodni podnebni diplomaciji, tako da bomo lahko ohranili mednarodni zagon v boju proti podnebnim sprejemom. Vse to so ključne točke, ki smo jih izpostavili v skupnem predlogu resolucije. Pripričana sem, da lahko številni kolegi dodajo še marsikaj v to razpravo in izpostavijo prispevke, ki jih moramo zagotoviti tudi na konferenci v Bonu. Tako da bom kar brez nadaljnega predala besedo so sponzorjem. Potem pa lahko dobite besedo še drugi kolegi, če bi želeli kaj dodati. Prvi na vrsti je gospod Lize. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala vsem, ki ste nam pomagali pripraviti osnutek resolucije. Najpomembnejša naloga, ki je zdaj pred nami, je ta, da v resolucijo vključimo še razvoj dogodkov iz zadnjih tednov. Resolucijo smo pripravili, preden je predsednik Trump sprejel svojo odločitev. Mislim pa, da tudi njegova odločitev ni tako zelo dramatična, kot eh, jo nekateri želijo napihniti. Eh, številni akteri v ZDA so dejali, da pariški sporazum podpirajo, vendar je pa politično gledano izjemno pomembno, da Evropski parlament v resoluciji o COP23 poda nekakšen odgovor na to, kar je storil in rekel Trump. Kot izhodišče bi sam citiral dokument, ki ga je pripravil predsednik naše skupine Manfred Weber in ga razposlal prejšnji teden eh, v času plenarnega zasedanja, bom kar prebral. Zdaj je vse odvisno od Evrope. Evropa mora prevzeti vodilno ulogo, če želimo obraniti pariški sporazum. Ker je to pravilno, ker je to prava pot za prihodnost, tako za naše okolje, kot tudi za našo industrijo. To je izjava predsednika naše skupine in mislim, da bi kaj takšnega tudi sam vključil v našo resolucijo. Prva naloga pred nami je, da rešimo pariški sporazum. Še naprej je treba paziti na to, da bodo drugi partnerji zavrnili Trumpov zgled in še vedno sledili pravi poti, še vedno pa je treba zagotoviti, da pariški sporazum ne bo na kocki. Potem pa moramo korak za korakom poskrbeti, da tisto, kar je bilo odločeno v Parizu, tudi zares um, ustreza ciljem. Moja največja skrb je, tako kot poprej, in tega Trump tudi ni odpravil, da bodo zdaj različne države članice OZN svoje prispevke oblikovale tako, da to ne bo skladno s ciljem dveh stopin. Mislim, da bi se morali tako ali tako bolj usmeriti proti cilju ene stopinje in pol in če že zdaj seštejemo vse skupaj, nismo niti pri dveh stopinjah. Če bi jutri Evropska unija prenehala z emisijami, še vedno ne bi dosegli cilja dveh stopin, kot je bilo zastavljeno v Parizu. Bo, ta naloga je zdaj še težja zaradi Trumpa, ampak prav zato to, imamo zdaj možnost združiti vse partnerje, ugotoviti, kaj lahko vsak izmed nas še stori. Recimo pri sistemu ETS smo s eh, tako imenovano cancellation naš cilj že malce prilagodili oziroma ga olajšali in eh, to je element, ki nas lahko zbliža z drugimi partnerji. Zato sem sam kar optimističen in zdi se mi, da se bodo ZDA kaj kmalo vrnile nazaj za pogajalsko mizo, saj pritisk obstaja že zdaj. Manfred Weber je omenil, da 80 odstotkov američanov podnebne spremembe vidi kot težavo in meni, da je treba ukrepati. Prav tako pa tudi kdo ve, koliko časa bo Donald Trump še ostal predsednik Združenih držav Amerike ne bi bil presenečen, če bi odstopil že pred koncem svojega mandata in potem moramo biti pripravljeni storiti naslednje korake skupaj z američani. Za ELS je tako kot prej, še posebej po Trumpovi izjavi, eh, tema selitve virovcev od vas še posebej pomembna in treba je zagotoviti, da bo varstvo podnebja tudi priložnost za gospodarstvo, da bomo s tem zagotovili sodobna delovna mesta. Zagotovo obstajajo sektori, kjer bi to lahko povzročalo težave, recimo je klarstvo, gnojila, eh, cement. In tako naprej. To so vse sektori, kjer zaenkrat še ne gre brez emisij CO2. Zato potrebujemo odgovor na to vprašanje, saj je treba pomagati ljudem, ki so zaposleni v teh sektorjih. To lahko storimo z inovacijami. Nujno je treba podpirati projekte, ki ulagajo v prihodnost, ki se pripravljajo na prihodnost brez CO2 ali vsaj z minimalnimi emisijami CO2. Želimo ostati središče industrije kot Evropa, zato potrebujemo rešitev. V tem trenutku je potrebno, da zagotovimo predpise oziroma se držimo predpisov v zvezi s selitvijo virov CO2 saj je varstvo podnebja lahko priložnost za gospodarstvo, vendar pa lahko predstavlja tudi grožnjo za določene sektore in ljudi ne smejo pustiti na cedilu in prav zaradi tega potrebujemo dolgoročen odgovor za nje. Veselim se tudi sodelovanja s kolegicami in kolegi in veselim se sodelovanja z drugimi odbori. Predvsem pri zadnjem vprašanju se moramo intenzivno uh, Eh, pogovoriti in uskladiti z odborom ITRE, tako da jih moramo vključiti, če se da, kot polnopravni odbor v samo resolucijo, tako da bomo tudi zagotovili večjo podporo na plenarnem zasedanju. Hvala, da ste mi prisluhnili in se že veselim nadaljnega sodelovanja. Merci beaucoup, monsieur Peter Lize. Hvala, gospod Peter Lize. Besedo bom zdaj dal samemu sebi v imenu skupine socialistov, sam sem soporočevalec za eh, to resolucijo v kupu 23. Kot je povedala že predsednica v svojih uvodnih besedah in kot je rekel Peter Lize, bo kup 23 potekal v Bonu od 6. do 17. novembra v Bonu. Eh, to srečanje bo potekalo po Trumpovi odločitvi, namreč da vstopi od pariškega sporazuma. Ko pogledamo, kakšne so bile reakcije na to odločitev, vidimo, da to ne bo oslabilo uh, eh, 194 drugih eh, članic, uh, ki so podpisale ta sporazum predsedniki in vodje držav z celega sveta so povdarjali svojo zavezo temu, da se je treba boriti za omejitev eh, dviga temperature na manj kot dve stopini eh, in na 1,5 stopinje, torej eh, bolje bi bilo, da bi to dosegli. Zato mislim, da je zelo pomembno, da v naši resoluciji spomnimo na to, da pariški sporazum ostaja živ, čeprav ameriški izolacionizem eh, je pač dosegel, kar je dosegel, ampak tukaj se zdaj spletajo nova zavezništva in novo vodstvo na tem področju. 10 odstotkov emisij prihaja iz Evropske unije in Evropska unija bo zdaj nova voditeljica v svetu. Ta nova voditeljica pa eh, potrebuje tudi podporo za učinkovit boj proti podnebnim spremembam. In zato moramo ustrajati eh, pri teh skupnih točkah v naši skupni resoluciji. Torej, Evropska unija si mora zastaviti sedem prednostnih nalog za to, da bomo spodbujali svetovna pogajanja na, podrobju, na področju podnebja. Najprej gre za inovativno financiranje, za boj proti podnebnim spremembam. Potem je treba določiti ceno, fiksno ceno na tono oglikovega dioksida in pa pogledati, kako je z, uh, s temi dovoljenji. Potem je treba zagotoviti krožno gospodarstvo in pa mm, večjo dinamiko pri obnovljivih virih energije. Tretja prednostna naloga je ukinitev subvencij eh, na področju fosilnih goriv in pa fosilnih virov energije v Evropski uniji. Četrta prioriteta je, da se okrepijo prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ki prihajajo iz sektorja transporta in kmetijstva, zato da bodo doseženi zastavljeni cilji do leta 2020 in 2030. Peta prioriteta Evropske unije je konkretizacija finančne zaveze eh, do eh, držav v razvoju, to je 100 milijard dolarjev eh, do leta 2020. Potem moramo zagotoviti dostop eh, do trajnostnih virov energije tudi v državah v razvoju, predvsem v Afriki. Eh, tam obstaja velik potencial eh, na področju obnovljivih virov energije, ki zaenkrat še ni izkoriščen. Zadnja prioriteta pa je, glede na to, da zaradi podnebnih sprememb prihaja tudi do podnebnih beguncev, da se ukrepa proti temu od zdaj do 2050 bo zaradi podnebnih sprememb na begu 250 milijonov ljudi po svetu. In vidimo, da se to v velikem številu afriških držav že dogaja. Predvsem v Severni Afriki, v Maroku, naprimer, imamo podnebne begunce, ki jih je vedno več, 40 tisoč. 000 jih prihaja iz Nigerije. In to že zdaj, do 27. Eh, junija, lahko vlagamo predloge spremembe in to začetno besedilo moramo še okrepiti, s tem, da bomo vključili vse te prednostne naloge. Poleg tega sem sam poročevalec eh, tudi za eh, mesta in vasi in želim, da se razvije tudi sodelovanje z ameriškimi podjetji in ameriškimi mesti in da tudi uh, tam uh, delajo na tem, da bi uh, ostali zavezani sporozum, ki ga je podpisal Obama. Torej, Trump lahko odstopi, ampak na svojo stran moramo pridobiti uh, ZDA. Evropska unija je že najdla novega sogovornika v 30 zvezdnih državah eh, ZDA in pa tudi v večjih mestih. Vidimo, da mm, številna velika mesta eh, ne zagovarjajo Trumpove odločitve. Zato moramo narediti vse, da eh, bodo ameriška podjetja, družbe in pa mesta, ki so pripravljena, Eh, znižati emisije, da bodo torej vsi za mizo, ko bomo novembra eh, zbrani v Bonu na COP23. Upam, da nam bo to uspelo in eh, če nam to uspe, bo to prva zmaga proti Donaldu Trumpu. Zdaj pa besedo dobi v imenu skupine GUE. Uh, izvolite, gospod. Merci beaucoup, presidente. La cuestión a nuestro entender sigue. Hvala. Zanima me, s kakšnim političnim mandatom bo Evropska unija delovala. Euh, Naj kolega konča, ko je že ravno začel potem pa bo gospa Gerling dobila besedo in prosim vas tudi za uh, to, da mi oprostite, ker uh, sem dal najprej besedo kolegu in ne vam. No, moje vprašanje je, uh, s kakšnim političnim mandatom bo šla v bon Evropska unija. Resolucija je po mojem mnenju preveč uh, zadovoljna s tem, kar je bilo doseženo v Parizu mislimo, da ni dovolj to, kar smo dosegli v Parizu, zato da bi eh, omejili globalno segrevanje pod dve stopini. Evropska unija mora na horizontalen način vse svoje politike vključiti klauzule, ki bodo eh, prispevale k boju proti podnebnim spremembam. Niso pomembna samo pogajanja. Eh, v zvezi s katerim koli mednarodnim scenarijem, ampak so pomembni tudi naši državljani in v tem primeru potrebujemo jasne korake glede financiranja, glede pomoči, glede podpore, glede uh, pomoči za bolj pravičen razvoj, za uh, transport, tako da se vključi tako letalski kot pomorski promet. In še druge zadeve. Mislim, da moramo preseči to tipično retoriko, uh, običajnih eh, vrhov, kot je ta. Eh, treba je govoriti tudi o pravicah eh, avtohtonega prebivalstva, o pravici do hrane in tako naprej. In Donald Trump je že sprejel določene ukrepe, ki so kritični, naprimer, ko gre za Eh, gradno eh, naftovoda čez avtohtona območja in tako naprej. Proti temu bi tudi morali ukrepati in Evropska unija bi morala imeti bolj ambiciozen politični mandat in morala bi biti tudi bolj odločna. Hvala. Zdaj pa v imenu skupine EKR besedo dobi gospa Grling. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Se upravičujem za zmedo. Kot veliko kolegov ve, bo gospod Duncan zapustil parlament, tako da bom jaz prevzela njegovo mesto pri obravnavi tega dosjeja. Ambicije v snutku resolucije so dobre, všeč mi je, da se osredotočamo na nujnost in obseg izzivov, kajti eh, mislim, da kot parlamentu moramo početi. Res je treba prioritizirati hitro ratifikacijo priškega sporazuma in izvajanje nacionalnih prispevkov, treba je zagotoviti čezsektorsko prilagajanje politik, to upoštevati tudi pri uvozu in treba se osredotočiti na podnebno diplomacijo, še posebej v luči odločitve predsednika Trumpa. Prav tako sem vesela, da se osredotočamo osredotočamo tudi na prispevke mednarodnega letalstva in pomorskega sektorja. Veliko ljudi se ukvarja s tem. Morda sicer delo še ni popolno, gremo pa vsaj v pravo smer. Imam pa nekaj pomislekov pri osnutku besedila. Kljub temu, da bomo imeli spodbojevalni dialog v letu 2018, ki naj bi olajšal delo, Eh, sploh pri doseganju in okrepitvi ambicij do leta 2020, zares opravljati. Pozarjam eh, pri sedmem odstavku, ko je govora o ciljih EU do leta 2020, se bi to lahko vplivalo na dolgoročne investicijske cikle moja prioriteta bi, eh, prioriteta bi po mojem mnenju morala biti zagotavljanje transparentnosti in razumevanje nacionalnih prispevkov, če želimo olajšati kolektiven trud vseh strani. Če nam to ne bo uspelo, potem dolgoročni mehanizmi pariškega sporazuma ne bodo delovali. Prav tako se ne strinjam o tem, da v četrtem odstavku, kjer piše, da se moramo, posem, da se moramo odmakniti oziroma da ne bi smeli zagotavljati investicij za fosilna goriva. Mislim, da moramo poštevati besedila od drugo, da se moramo govoriti o subvencijah in da zapišemo, o, da gre za učinkovito delo, kar bo v skladu z zavezami G20. Tisti odstavek, ki govori o tem namenjenemu finančnemu mehanizmu EU, ki govori o stotih milijardah dolarjev, je po mojem mnenju za, je za našo skupino tudi problematičen. Sicer razumemo, da je treba povečati potrebo, da Evropska unija zagotovi svoj pravičen delež, ker bo ZDA odstopila in imamo zato namenjen podnebni sklad. S tem prejudiciramo evropske odločitve v zvezi s proračunom in fiskalno suverenostjo. Zato se mi zdi, da kaj takega ni ustrezno. Prav tako ne podpiram sklica na dodatno potrebno podporo. Nimamo še dogovorjene definicije, kaj ne bi to sploh zajemalo, ampak v okviru UNFCCC številne države v razvoju trdijo, da bi se morali prispevki zagotavljati poleg uradne razvojne pomoči. Eh, glede na prejšnjo resolucijo o kopu, predvidevam, da bodo nekateri kolegi uh, predložili spremembe v, v, predloge sprememb v zvezi eh, s prihodki na tem področju. Bi pa rada pojasnila, da se mora vsaka dejavnost izvajati eh, globalno, zato da ne bi tvegali, da nekatere jurisdikcije ne bi izvale vseh določb. Poleg teh točk bom predložila tudi predloge sprejem o potencijalnem učinku Brexita in o tem, da je treba še vnaprej sodelovati z Združenim kraljestvom še posebej zaradi domačih zavez Združenega kraljestva, ki so više od tistih v okviru Evropske unije do leta 2030. Pri nas predvidevamo 75 odstotno znižanje. In potem še nekaj besed v zvezi z ZDA. ZDA se je umaknila iz pariškega sporazuma in to bo zagotovo otežilo doseganje dolgoročnih ciljev do leta 2050. Prav tako bo to škodilo tudi na kratki rok za verodostojnost pariškega sporazuma in njegovo finančno arhitekturo. Če ZDA ne bodo podprle zelenega sklada, potem ne bo dovolj finančne pomoči za prilagajanje tehnologije, sodelovanje in. Uh, vzdrževanje. Če pustimo pri strani eh, FTT, mislim, da moramo še vedno razmisliti o tem, kje dobiti vse, vsa potrebna finančna sredstva. Hvala lepa. Hvala, gospa Grling, za vaš prispevek. Eh, Marko Afronte zdaj dobi besedo v imenu zelenih. Eh, nikogar ni iz skupine Alde. Solo poke note. Perché... Hvala, predsedujoči. Par točk bi omenil, ker se mi zdi poročilo že precej celovito. Vendar pa ne izpostavlja dovolj nujnosti situacije. V poročilu je govora o tem, da smo na poti k doseganju ciljev iz pariškega sporazuma, ampak to ne drži povsem. Pravzaprav smo še daleč od tega, da bi dosegli um, dvig temperature le do dveh stopin, kaj še le ene stopinje ali pol. Zato menim, da moramo izpeljati hitre in odločne ukrepe in to bi morali v resolucijo zapisati. Potem imamo tu šesti odstavek. kjer piše, da gre za pomemben korak naprej, da je bilo treba v pariški sporazum zapisati cilj o ravnovesju med emisijami, ki jih povzroča človek in toplogrednimi plini oziroma zajemanju CO2, ampak v tem trenutku še nimamo za to ustrezne tehnologije. Prav tako nimamo orodji in načinov, kako to doseči. Če bi zapisali takšen cilj v sporazum, bi s tem še podaljšali eh, oziroma še bolj odmaknili v prihodnost izvanje sporazuma in povečali stroške. Mislim pa, da bi moral biti naš glavni cilj razogličenje. Strinjam se z drugimi kolegi, ki pravijo, da je treba dodati še točko uh, ki bo govorila o ZDA. Seveda se je to zgodilo šele v zadnjih dneh, vendar pa moramo povedati, da ne sme priti do dominantnega učinka eh, tega in da je pravzaprav to še okrepilo voljo drugih podpisnic sporazuma, da nadaljujejo z delom. Prav tako moramo dodati še točko o močnejši vlogi EU in Kitajske. da bomo tako zmanjšali učinek Trumpovih odločitev. Na nekaj pa pozabljamo. Pariški sporazum eh, le mimo grede omenja mehanizem za blaženje. Na COP22 se o tem nismo pogovarjali in Ne vem, ali bomo o tem razpravljali na COP23, vendar pa gre za pomemben mehanizem. Eh, prisluhnili smo lahko pripomam o podnebnih beguncih, o manjših otokih, kjer bodo ljudje vsak hip ostali brez domov in zato potrebujemo določena jamstva. Verjetno bo brez prispevka ZDA vse skupaj še toliko bolj zapleteno. Vendar pa tega vprašanja ne smemo pustiti obviseti v zraku. Zato ne vem, ali se bo to obravnavalo na COP23 v Bonu ali ne, bi se pa moralo. Hvala, gospoda Fronte. Zdaj pa besedo dobi gospod Pedičini v imenu skupine FDD. Hvala, predsedujoči. Komisijo smo vprašali, katere ukrepe želijo izvajati in oziroma izvesti, da bo podnebna konferenca v Bonu dosegla napredek glede na COP21 v Parizu. Govorili smo tudi o a, ukrepih eh, blaženja učinkov in o mehanizmu financiranja, s katerim naj bi zagotovili 100 eh, milijard dolarjev na leto do leta 2020. Imam pa še vprašanje, ki je namenjeno predvsem državam članicam. Vprašati je treba, kaj počnejo države članice, da bi dosegle napredek. Strinjamo se tudi s tem, da je treba v resolucijo dodati točko o ZDA. Ne smejo pa zdaj ZDA postati grešni kozov, ne smemo se zdaj skrivati za njihovimi dejanji ni prijetno, da je Trump naš, eh, že skoraj da naš sovražnik, ampak eh, ne smemo postati grešni kozov. Številni državljani v EU so sicer naklonjeni boju proti podnebnim spremembam, še vedno pa eh, delajo v sektorjih povezanih z nafto, in še vedno ni upravljenega dovolj dela, da bi odpravili okoljsko škodo, ki je nastala v zadnjih letih. Številne vlade v Evropski uniji se zdaj skrivajo za kritikami, ki jih izrekajo Trumpu in ne prevzemajo svoje odgovornosti. Na začetku ste rekli, predsedujoči, da se strinjamo s tem, da bi odpravili subvencije za fosilna goriva. Mi to trdimo že leta. Vendar pa imate pri vas predstavnike vlade, ki trdijo isto paradoksalno vendar delujejo povsem drugače. Recimo ne, v Italiji se je vložilo 80 milijonov evrov za zeleni sklad, hkrati pa se porablja približno 14 milijard evrov, ki so usmerjene v neposredne subvencije za fosilna goriva. Zato mislim, da moramo najprej pomesti pred lastnim pragom, preden kritiziramo preostali svet. Hvala, besedo zdaj dobi gospa Mirej Dornanu. Hvala, gospod predsedujoči. Mm, strinjam se eh, z idejo, da je globalno segrevanje eden glavnih izzivov za človeštvo, ampak žal mi je, da ne eh, govorimo o tem, da je Evropska unija eh, pristopila k pariškemu sporazumu. Um, to bi morali bolj poudariti, kajti Evropska unija je prevzela določene mednarodne zaveze in zato je treba najti tudi dodatne vire financiranja za podnebno ukrepanje. Države so uh, to podprle, ZDA pa so zapustile sporazum, ampak še vedno sodelujejo v konvenciji. Uh, o podnebnih spremembah, tudi v okviru IMO za pomorski promet eh, in eh, sodelujejo torej na mednarodni ravni. Ta resolucija ehm, eh, pravi, da bi morali še več narediti na področju pomorstva in paletalskega prometa besedilo tudi spodbuja Evropsko unijo, da naj prednost še naprej daje podnebni diplomaciji. Eh, in eh, to pomeni, da eh, bodo države delovale v okviru agencij, lahko pa to privede tudi do neugodnih učinkov. Mm, tretje države tudi predstavljajo del rešitve, predvsem države v razvoju. In uh, moramo ocenjevati njihove rezultate, torej tudi to, kaj oni dosežejo. Francija veliko prispeva za podnebne ukrepe in eh, tudi pri takih investicijah potrebujemo jasen in vrdostojen nadzor, eh, zato da bo eh, vse skupaj pravilno potekalo. Hvala. Hvala za vaš prispevek.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 zaveze iz sporazuma spoštujejo. Se pa ne strinjam s tem, da poenostavimo izstop ZDA iz pariškega sporazuma. Gre za eno največjih onesnaževalk na svetu, ki bo odstopila od zavez, ki jih je sprejela. cilj glede omejitve dviga temperatur do največ dveh stopinj Celzija bomo tako težko dosegli. Razprave pred Pariško konferenco eh, so, smo ocenjevali kot dobro priložnost za EU, da izkažemo visoke ambicije in da prevzamemo vodilno vlogo. Nekateri pa so trdili, da bomo cilje dosegli le, če bodo največje onesnaževalke na svetu tudi sprejele svoje odgovornosti. Zdaj po teh dogodkih pa se zdi, da gre za zgodovinski trenutek, ker ne vemo, kako bo s temi odgovornostmi. Bil sem pri komisarju Kanjeteju in zastavil sem mu vprašanje, kako se bodo zaveze, ki jih je sprejel Obama, sploh lahko ohranile po volitvah v ZDA. Jaz sem bil takrat eden izmed tistih, ki sem bil prepričan, da bomo dobili uh, predsednika iz uh, vrst, iz drugih vrst. Vendar pa so zaveze iz pariškega sporazuma zavezujoče in to tudi ostajajo zato bi jih bilo treba spoštovati. Zdi pa se, da očitno v Parizu niso bile sprejete zavezujoče obveznosti. Poleg tega pa bi omenil še par drugih točk. Do 27. junija moramo vložiti predloge sprememb in upam, da se bo to tudi zgodilo. ZDA sicer eh, sploh ne omenjamo v besedilu, ampak v četrti točki piše, da eh, pozdravljamo svetovne zaveze in kljub političnim spremembam se večina pogodbenic svojih obljub drži. Do 27. junija torej lahko vložimo predloge sprememb in vse bi prosil za to, da posodobite svoje trenutna razmišljanja in upoštevate tudi to, da, je vmes, da so vmes ZDA izstopile iz sporazuma. Zato se moramo vprašati, ali so zastavljeni cilji sploh še realistični in ali se jih podalo izvesti. Merci pour votre intervention. Hvala. Besedo bom zdaj dal Evropski komisiji. Gospa Bardram, izvolite. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravila bi tudi uh, ciljene poslanke in poslance. O veselje mi je biti danes z vami, sploh uh, po nedavnih dogodkih in Trumpovo razglasitvijo ter odločitvijo ameriške administracije. ZDA bodo zdaj izstopile iz sporazuma oziroma eh, to vsaj nameravajo. Razglasili so svojo namero, zaenkrat pa so še vedno pogodbenica in podpisnica pariškega sporazuma. Parlament je predložil osnutek resolucije, gre pa za dobro uravnoteženo besedilo. Mislim, da ste uspeli zajeti ključne eh, rezultate, ki jih predvidevamo na COP23. Pomembne pa bodo tudi druge točke, ko bomo nadaljevali z izvajanjem pariškega sporazuma. Že zdaj lahko opažamo mednarodne odzive na napoved ameriške administracije. Zdi pa se, da ne bo prišlo do domino učinka, česar smo se mnogi bali. Pravzaprav je to še bolj spodbudilo mednarodno skupnost in utrdilo njeno zavezanost, da izvaja pariški sporazum. K temu so se izrekli tudi številni deležniki v ZDA, podjetja, državljani, župani. Združili so sile in še enkrat izrazili svoje zaveze. Pravijo, da bodo v svojem imenu izpolnili to, kar so obljubili. Plenarno zasedanje prejšnji teden je bilo tudi dobra priložnost, na kateri ste pokazali, da parlament še vedno eh, vsekakor podpira pariški sporazum in enako menijo tudi druge institucije, da dosežemo tisti cilj 40 odstotkov in da zagotovimo okvir, ki je potreben za izvajanje sporazuma. To mora biti glavna prednostna naloga. Smejem se s tistimi poslanci, ki pravite, da bo spodbojevalni dialog prihodnje leto dobra možnost, da še enkrat preučimo napredek, da se ogledamo, kako poteka izvajanje dogovorjenih ciljev, kakšne mehanizme in politike so se, pri, so se pripravili in tako naprej. Kar se tiče rezultatov COP23, je jasno, da ne bo šlo za prelomno konferenco. Najbolje, kar lahko storimo, je, da zagotovimo eh, dobro nadaljevalno delo po pariškem sporazumu. Prav tako je treba utrditi pričakovanja, ker specifikacije še niso bile povsem določene. In še bolj pomembno je, da zagotovimo ravnovesje med ukrepi blaženja in ukrepi za solidarnost, kot je financiranje in drugi načini izvajanja, kot je transparentnost, um, osveščanje in tako naprej. Vse to bo zelo pomembno, če želimo zagotoviti, da bodo naše zaveze univerzalne. Poleg rezultatov pri pogajanjih pa bomo morali trdo delati tudi v okviru tako imenovane eh, svetovne uh, agende za zmanjšanje. Tu je treba združiti vse akterje, da ohranimo zagon iz Pariza. Zelo vesela bi bila, če bi posodobili resolucijo in se tako odzvali tudi na dogodke iz ZDA. Veste, da je Svet za zunanje zadeve v ponedeljek sprejel sklepe, v katerih jasno obžalujejo odločitev, ki jo je sprejela Trumpova administracija. Ponovili pa so še enkrat tudi zaveze, EU ne le, da izpolnimo svoje nacionalne prispevke, temveč tudi, da storimo vse v naših močeh, da izboljšamo sodelovanje z mednarodnimi partnerji in da še okrepimo našo podnebno diplomacijo. Eh, spraševali ste pa tudi o ukrepih komisije in prav na to se bomo osredotočili. Komisar se je dogovoril s kanadskimi ministri, eh, s kanadskim ministrom, ministrom in kitajskim ministrom, da bodo organizirali tri ministerska srečanja v Ottavi ali Montrealu, nekje v Kanadi. E, istočasno s, s generalno skupščino OZN, tako da bodo ohranili zagon na področju boja proti podnebnim spremembam ne gre le za sodelovanje večjih gospodarstv iz G20, temveč tudi z Afriško unijo, državami AKP in drugimi eh, pomembnimi mednarodnimi akteri. Storili bomo torej vse v naši moči, da ohranimo zagon. Eh, res pa nas hrabrijo vsi signali naših partnerjev, ki kažejo, da bodo ravnali enako. Koristno se mi zdi pripomniti tudi, da Trumpova administracija še ne pomeni vseh ameriških partnerjev, ki jih je mnogo, vključno z guvernerjem Brownom iz Kalifornije, ki bo uh, organiziral vrh o podnebnih spremembah prihodnje leto, leta 2018. S tem bom tudi zaključila. Hvala vsem in hvala za podporo. Merci beaucoup. Hvala. Hvala za vaš prispevek v imenu Evropske komisije. Imeli bomo še priložnost, da se srečamo in sicer eh, ob eh, tem dogodku COP23 v Bonu. Mm, časovnica je naslednja, 27. junija rok za vlaganje predlogov sprememb ob 11. uri, potem 30. Eh, augusta jih bomo proučili, glasovali bomo v odboru 7. septembra. Na plenarnem zasedanju pa bo glasovanje potekalo oktobra, na prvem zasedanju. Zdaj pa predlagam, da gremo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Izmenjava mnenje to eh, in sicer s komisijo o povezavi sistema EU-ETS s Švico. In besedo takoj predajam predstavnikom Evropske komisije. Gospa Grac, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljeni vsi skupaj. Hvala, da ste nam dali to možnost, da imamo izmenjavo mnen o tem vprašanju. Govorila bom v angliščini. Hvala torej, za to priložnost da spregovorim o povezavah med evropskim sistemom ETS in švicarskim ETS sistemom. Dobro je, da pogledamo, kakšna je situacija na tem področju. Zasledovali smo dogajanje eh, na tem področju kot del celotnih odnosov med EU in Švico. Ampak naj, najprej povzamem, kje smo začeli in zakaj, kako so se ta pogajanja začela. Eh, kot eh, sami veste, je ETS politično orodje, ki se je izkazalo za stroškovno učinkovito orodje pri zmanjševanju emisij CO2. Eh, temu smo priča eh, bili v EU in zdaj v EU delamo na naslednji reviziji, tako da se pripravimo na leto 2030. Eh, Evropska unija ima izkušnje pri vzpostavljanju ETS in to je zaenkrat največji eh, trg ETS na svetu. Dolgotrajno stališče EU je bilo, da podpre na tem področju tudi dobro delujoče sisteme eh, na mednarodnem ogličnem trgu. In sicer s tem, da se razvijajo sistemi ETS tudi v tretjih državah. Eh, naš cilj je, da se ustvari čim širši oglični trg. Eh, zato da imamo več priložnosti in da bodo možnosti za vse udeležence enake. To je torej naš dolgoročni politični cilj, ki ga imamo v Evropski uniji. S tem pa se v veliki meri strinja tudi mednarodna javnost. Ehm, torej, naš cilj je, da dosežemo cilj iz Pariškega sporazuma, ki je omejitev globalnega segrevanja na pod dve stopini imamo direktivo ETS in člen 25, ki omogoča možnost, da ETS v Evropi povežemo z drugimi podobnimi schemami. Seveda, če so ti sistemi primerljivi. Naj zato spomnim, da evropski ETS velja tudi za Islandijo, Norveško in Lichtenstein eh, kot del evropskega gospodarskega prostora. In Švica je edina država EFTE, za katero EU ETS ne velja. Mm, Švica je razvila svoj lastni ETS, ki se je začel izvajati leta 2008. In če ga primerjate z evropskim trgom, gre za veliko manjši sistem in manjši trg. Mm, to je primerljivo z njihovo energetsko mešanico, eh, gre za mešanico jedrske in pa vodne energije. Mm, pri nas eh, znaša eh, obseg kar 2 milijardi, pri njih veliko manj, ampak njihov ETS je vendarle zelo podoben temu, kar imamo v EU. Gre za obvezen sistem po načelu omej in trguj. Mm, potem tudi glede spremljanja, poročanja in preverjanja imajo podobne zahteve. Ena razlika obstaja, ampak eh, na to se bom vrnila kasneje, ta zadeva letalstvo. No, glede na vse te razloge, vse te podobnosti, je Švica kandidatka za to, da začnemo pogajanje o povezovanju. Tukaj govorimo tudi o o evropski državi, seveda, s katero imamo politične in ekonomske vezi. In vse to je zelo pomembno, ko razmišljamo o povezavah med našimi sistemi. Imamo predlog komisije, svet je že decembra 2010 to potrdil oziroma sprejel sklep, s katerim avtorizira komisijo, da začne pogajanja s Švico. To se je potem dogajalo vrsto let kot del celotnega svežna v pogajanjih s Švico. Glavna razlika, kot sem prej začela, pa je letalstvo. To je eden glavnih eh, onesnaževalcev z toplogrednimi plini v Švici. Mi smo zato Eh, zelo pritiskali na to, da to postane predpogoj za povezave med švicarskim ETS in evropskim ETS. Eh, na koncu je bilo to sprejeto, Švica je sprejela to, da se vključi tudi letalstvo v eh, naš dogovor in kot rezultat tega političnega dogovora Švicari že delajo na tem področju. To je bil torej eden bistvenih dosežkov z naše strani. Tudi švicarski ETS kot evropski se trenutno pregleduje za naslednje trgovalno obdobje eh, v luči leta 2030. Predvidevajo se določene spremembe, ampak to bomo še obravnavali in zagotoviti moramo mm, kompatibilnost eh, z našim sistemom, torej med našim in švicarskim sistemom do leta 2030. Imamo pa ta dogovor. Mm, ki nam bo omogočil, eh, da vse skupaj pregledamo potem, ko bodo stvari zaključene. Kar se tiče vsebine in zelo nasplošno, to lahko vidite tudi iz porazuma, eh, so pogajanja potekala na podlagi eh, zelo temeljite primerjave med obema sistemoma ITS. E izhajali smo iz glavnih načelnih kriterijev, tako da smo zagotovili primerljivost in pa odpornost obeh schem. V prilogi vidite, da gre za zelo podobne zadeve. In kot sem rekla prej, eh, izvajali bomo tudi redne preglede. Pogajanja v povezavah so se končala konec leta 2015, eh, torej obrobo vrha COP21 in takrat eh, je bil podan prvi sporazum, torej januarja 2016. Takrat smo dobili prvi predlog. Formalizacija pogajanj se takrat ni mogla zgoditi, ker je šlo prej za del večjega svežna in eh, to bi vplivalo na vsa pogajanja s Švico. Vse se je takrat zaustavilo, tudi eh, področje ETS. Eh, zdaj pa smo s pet spremljali dogajanje v Švici, komisija je upravila novo oceno in odločili smo se, da ta sporazum razvežemo od eh, preostalega svežna, eh, tako da se zdaj lahko odločamo v naslednjih korakih. In to se dogaja ravno zdaj. Komisija dela na tem, namreč na eh, predlogu za podpis in na dokončanju zaključkov. Kar se tiče sklepa v zaključku, eh, tako bomo dobili instrument za ratifikacijo in potem bi sporazum lahko stopil v veljavo. Ko bo sporazum enkrat v svetu in ko bomo dobili soglasje parlamenta, bomo to torej finalizirali. Preden pridemo do tega, pa naj povem še nekaj. Predvsej tehničnega dela bo še potrebnega za to, da bomo na obeh stranih pripravljeni na te povezave. Naprimer, na področju registrov bo eh, treba še veliko postoriti, to delo je zelo pomembno. In kot sem rekla prej, popolnoma eh, zaupam v to, da bo ETS eh, e v Švici pokrival tudi letalstvo. Poleg tega naj povdarim še, da gre za prvi sporozum o povezovanju eh, evropskega sistema ETS in druge scheme. Torej je to eh, pomemben mejnik in predsedan za evropski ETS. Eh, mislim, da gre tukaj za edinstven primer, kajti tudi švicarski ETS je edinstven primer. Je pa to pomemben signal tudi za preostali svet, torej Eh, signal političnega delovanja in politične zavezanosti na ravni EU. In eh, tudi glede na prejšnjo eh, razpravo, ki smo jo imeli tu, je to pomembno tudi v mednarodnem pogledu. Hvala. Merci beaucoup, Hvala, gospa Graf. Laurence Graf ste eh, in zahvaljujem se vam. Zdaj pa besedo dobi gospod Dali. Hvala, gospod predsedujoči, hvala gospe Graf eh, iz komisije, da nam je zagotovila vse te informacije. Rada bi se navedala na zadnjo izjavo. Povezava s Švico je pomemben korak.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 Eh, kaj bo prinesel ta sporazum, to bo gotovo prineslo stabilnost eh, cen in zato se bo povečala gotovost eh, za vlagatelje, zato ker bomo imeli večji trg in se bodo šoki torej lažje absorbirali. Sama na ta korak gledam kot na prvi korak proti mednarodnemu sodelovanju in eh, tudi kot na zavezo dolgoročni podnebni politiki, ki lahko vodi v globalno vodilno vlogo. Seveda so s tem povezana tudi tveganja. Rada bi bolje razumela oziroma slišala od komisije to, kateri koraki so vključeni oziroma eh, kaj ste naredili za to, da bi preprečili taka tveganja. Predvsem dve stvari me tukaj zanimata. Ta povezava lahko vpliva tudi na eh, distribucijo, na porazdelitev eh, eh, dovoljen za ETS. To vpliva potem tudi na cene. Druga stvar pa je cena oziroma volatilnost cen, nestabilnost cen. In tretja stvar, ki me še skrbi, je, ali bomo imeli kakšne protiukrepe za to, da ta povezava. E, ne bo spodkopala okoljskega vidika določanja cen oglika. Torej, zanima me, kakšni protiukrepi so zagotovljeni za to, da bo sistem dobro deloval in da bo zagotovil rezultate, ki jih vsi pričakujemo. Hvala. Hvala. Gospa Lorenz Graf spet dobi besedo za odgovor. Thanks. Uh, well, thanks for... Hvala za vaše besede podpore. In hvala za to, da pozdravljate ta sporazum. Mislim, da gre tukaj tudi za znak naše vodilne vloge. Še na nekaj bi rada upozorila. Vi ste omenili številna vprašanja in to upravičeno. Ehm, To res velja, ko nasplošno govorimo o povezovanju, ampak v tem konkretnem primeru pa mislim, da so tveganja res minimalna zaradi velikosti eh, švicarskega trga. Tudi zaradi, zaradi razlik v cenah je temu tako. Zato mi ne eh, mislimo, da bi do tveganja dejansko lahko prišlo to bi bilo res eh, nepričakovano. In če bi prišlo vendarle do takih tveganj, imamo tudi eh, neke varovalke v sistemu. Sporazum govori o številnih možnostih, da se ga eh, prekine ali pa celo v celoti ustavi v določenih situacijah, ampak kar se pa tiče eh, nestabilnosti cen ali pa problemov z distribucijo, tukaj pa ne vidimo nobenih problemov. Okay, thank you very much. Someone else? Hvala, še kdo? Ne. No, potem pa kar naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer je tu. To izmenjava mnen eh, s komisijo o izvajanju direktive o eh, koncu življenjskega cikla vozil od 2008 eh, do 2011, 2011-2014. Torej, to je naslov naše točke, besedo pa bo. Eh, najprej dobil predstavnik komisije, gospod Langedov, da nam to temo predstavi. Izvolite. Thank you uh, very much, Chair, and thanks for. Uh... Hvala. Hvala za priložnost, da lahko predstavim uh, to poročilo o izvajanju o izrabljenih vozilih. To pokriva tako transpozicijo kot izvajanje Eh, v okviru te direktive in sicer v letih od 2008 do 2014. To je šestletno obdobje, ko gre za prenos mednarodne zakonodaje. Uh, govoril bom tudi o izvajanju tega v praksi. Mi smo uporabili različne vire za pripravo tega poročila. Uh, Poročilo temelji na povratnih informacijah držav članic, te so odgovorile na običajne vprašalnike, uporabili pa smo tudi druge vire, e, naprimer fitness tech, e, ki smo ga uporabili za to direktivo in pa tudi za druge direktive. E, pogledali smo učinkovitost in dodano vrednost te in pa še. Eh, druge eh, direktive. In te informacije tudi vse najdete v poročilu. No, če vam pokažem samo glavne določbe te eh, direktive, pri vsem skupaj gre predvsem za preprečevanje, preprečevanje nevarnih odpadkov in odpadkov na splošno, gre tudi za boljšo zasnovo vozil, za promocijo recikliranja. In, eh, za eh, zbiranje odpadkov in pa obdelavo teh odpadkov. Torej, zagotoviti moramo, da se odpadke obravnava in obdela v avtoriziranih obratih. Zagotoviti moramo tudi, da se v čim večji meri ta izrabljena vozila reciklirajo ali pa ponovno uporabijo. Eh, cilji na področju ponovne uporabe in eh, reciklaže so tukaj zelo eh, visoki. 95, jih je, 95 odstotkov teh vozil je treba eh, prenoviti, 85 odstotkov ponovno uporabiti. Podatke imamo iz leta 2000, torej iz leta 2000. Um, določene države niso pravilno prenesle te direktive. Uh, Eh, v številnih primerjih je bilo to rešeno. Tranzicijski problemi so zdaj rešeni, čeprav smo morali v določenih primerjih se obrniti tudi na sodišče. Zdaj so te stvari vključene v nacionalne zakonodaje držav članic. Kar se tiče izvajanja na terenu teh določb, eh, poročilo kaže, da je izvajanje kar dobro kaže tudi na dobre prakse v državah članicah. Naprimer imamo 13 tisoč obratov za obdelavo teh odpadkov, mreža je zelo gosta. Uporabljajo se tudi tehnologije, ki eh, zagotavljajo veliko mero obdelave, podatko, obdelave odpadkov. Proti koncu poročila pa so obravnavani tudi še obstoječi izzivi. Eden glavnih izzivov, ki je še pred nami, je to, da veliko število eh, izrabljenih vozil, eh, da ne vemo, kje se nahajajo, bili so odjavljeni, eh, ampak potem se ne znajdejo v zakonitih oziroma uradnih obratih za vozil uh, obdelavo teh vozil, bodi si jih nezakonito izvozijo ali pa uh, kako drugače uh, obravnavajo, torej ali se jih predela kje druge ali pa se jih izvozi na nezakonit način izven EU. To je še vedno glavna skrb, ki jo imamo. Poročilo opisuje tudi prizadevanja na ravni držav članic in pa Evropske unije ter komisije. Uh, Torej, zapisano je, kaj se dela na tem področju. Nekaj študij smo tudi izvedli, eno pripravljamo, ta bo na voljo avgusta in na podlagi te študije upam, da bomo opredelili še nadaljne ukrepe uh, za rešitev tega vprašanja. Države pa so določene ukrepe že izvedle. Mislim, da bom tukaj zaključil, bom pa z veseljem odgovoril tudi na vaše vprašanje. Hvala. Zdaj vabim še kolege, da se oglasijo. Gospa Dali, izvolite. Thank you, chair. Um... Hvala. Hvala komisiji. To, o čemer govorimo zdaj v tem obdobju, Eh, tudi v času popraševanja, večjega popraševanja po vozilih, je zdaj direktiva, ki je ključnega pomena ne samo za naša gospodarstva, ampak tudi za naše okolje. Meni se zdi ta direktiva zelo pomembna. Mm, prinaša namreč tudi uh, nova dognanja iz raziskav glede obdelave odpadkov uh, in glede pozitivnih vidikov takšne obdelave odpadkov. Komisijo bi pa vprašala o izzivih, ki so še pred nami na tem področju. 3,5 do 4,5 milijonov eh, vozil na leto obravnavamo. Ta vozila imajo Eh, lahko tudi strupene snovi oziroma strupene dele eh, in ti deli se potem nezakonito uporabljajo drugod. Komisija um, je pripravila poročilo o tej direktivi in uh, ugotovila, da ne najde končnega uh, mesta teh vozil v večini primerov. Veliko je takšnih uh, pogrešanih vozil in to ogroža zdravje uh, ljudi, zato potrebujemo bolj strog okvir za ukrepanje v takih primerjih. Zanima me, kako bo komisija eh, tukaj ukrepala ali bo spostavila delovno skupino na ravni EU za koordinacijo dela držav članic ali bo poiskala kakšno drugo rešitev. Zanima me, ali je že kaj v pripravi. Potem pa še ena ideja, ki se že izvaja na danskem, je, da bi ljudje dobili Eh, neko nadomestilo za recikliranje njihovega izrabljenega avtomobila. Ali komisija na to direktivo gleda kot na tako, da je pripravljena za eh, prihodne izzive, naprimer v luči električnih vozil, električne mobilnosti in tako naprej, mislim, da še vedno ni jasno glede tega, kdo bo uh, Eh, dobil baterijo po koncu življenjskega cikla vozila. Ali bo to obrat, ki uh, avto obdela na koncu, ali pa uh, proizvajalec. Hvala. <coughs> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bom zelo kratek. Torej, veseli me, da Eh, je podano pozitivno mnenje, ampak teh 3,5 eh, eh, milijard, milijonov um, vozil oziroma 4 milijone vozil, ki jih to prizadeva vsako leto, ne vem, kdaj bomo prišli temu do konca. Govora je bilo o tem, kako zmanjšati učinek na okolje. In eh, to pomeni, da mor, moramo najmanj uh, pogledati, kateri deli uh, vozil uh, so lahko predmet recikliranja. Nekaj teh vozil oziroma nekatere vrste teh vozil predstavljajo resno nevarnost za okolje. Ta vozila je treba spremljati, nadzorovati, ampak prav tako pa imamo tudi vrsto novih vozil, ki iz več razlogov, vključno z eh, komercialnimi eh, razlogi, eh, so dane na trg, potem pa postanejo odpadki. In tudi pri teh vozilih bi bilo treba pogledati, kaj se dogaja oziroma kako lahko spodbujemo ponovno uporabo teh vozil. Then, uh, Hvala lepa, gospod Langedorf. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoča. Pravilno ste izpostavili vprašanje, ki res predstavlja največji izziv eh, v tem poročilu in to ni nov izziv. Mm, sicer gre za vprašanje vozil in kje se ta nahajajo. V zadnjih eh, letih eh, v razpravah z pristojnimi organi držav članic Eh, je to vedno nekje eh, med prvimi temami, ki eh, jih, se jih lotimo in na strani 8.9 boste videli tudi vrste ukrepov, ki jih sprejemajo države članice. Veliko držav članic je sprejelo zelo resne ukrepe proti obratom za nezakonito predelavo teh vozil. Naprimer v Združenem kraljestvu uh, je bila organizirana nacionalna kampanja za boj proti tej ne, uh, nezakoniti predelavi in en način, kako se lotiti tega problema, je prav ta, se pravi, da se borimo proti nezakoniti obdelavi. Na to imamo še vprašanje nezakonitega izvažanja odpadkov. Uh, In tu se postavlja vprašanje razlikovanja med eh, vozili, ki niso odpadki in tistimi, ki so postali odpadki carinske, carinske, carinske organi morajo eh, med tem razlikovati. Pripravili smo smernice, ki jim pomagajo pri njihovem delu in prav tako smo pred eh, tremi leti tudi um, prilagodili uh, zadevno uh, uredbo za uh, bolj uh, strok uh, nadzor inšpekcijske preglede v državah članicah. Uh, prilagodili smo tudi uh, carinski kodeks uh, in zakonodajo, ki urejo um, upravljanje z odpadki podatki za to, da se eh, prepreči nezakonito izvažanje vozil. Celo vrsto ukrepov smo torej sprejeli in nakratko sem eh, tudi omenil, da pripravljamo študijo in upam, da jo bomo eh, končali do konca poletnih počitnic in v tej študiji si bomo pogledali vse najboljše prakse v državah članicah, nekatere so bile tudi izpostavljene v poročilu, zato da bomo videli, kaj, eh, kakšne ukrepe lahko sprejmemo na evropski ali nacionalni ravni, zato da se eh, čim bolj učinkovito lotimo vprašanja eh, teh pogrešanih vozil. Rekel bi naslednje lahko se vrnemo na eh, to vprašanje, lahko eh, eh, razpravljamo o rezultati te študije in naredimo korak naprej z državami članicami. Ta študija nam bo dala nova urodja na nacionalni in na evropski ravni, zato da se bomo lahko lotili teh težav. Glede vprašanja, ki se navezuje, če sem ga pravilno razumel, na direktivo in ali jo je treba morda eh, pregledati v luči eh, eh, nedavnih razvojev dogodkov, naprimer vozila, električna vozila, baterije. Tu je komisija pripravila predloge, parlament nas je tudi prosil, da si pogledamo direktivo o kvalitetu izrabljenih vozil. Ta direktiva je kar eh, stara in sicer eh, sega v leto 2000 in zato bi bilo razumno, če bi v ustreznem času to direktivo tudi pregledali in posodobili. Eh, komisija za enkrat eh, še ni odločena, kdaj eh, bo do tega prišlo. Kar nekaj vprašanj bi si lahko v kontekstu pregleda pogledali, vključno tudi z vprašanji, ki ste jih vi izpostavili. Prav tako pravkar pregledujemo tudi direktivo o akumulatorjih. In uh, Rezultati tega pregleda bodo k malu na voljo in verjetno bomo lahko tudi vprašanje akumulatorjev v tem kontekstu obravnavali. Na to, glede novih vozil, nisem posem prepričan, da razumem, kaj je vaše vprašanje. Uh, Eh, vem, da je prišlo do izmenjave eh, elektronske pošte med vašim asistentom. Eh, glede tega vprašanja, nova vozila lahko postanejo odpadek, prav tako to velja za tesna vozila, ampak ne razumem, o čem dejansko govorite. Gre za vozila ki uh, niso niti uporabljena, niti dana na trg. To so uh, ponavadi komercialna vozila, zelo draga vozila in ki niso nikoli uporabljena. In velik del teh vozil je uh, nemogoče izslediti. Zanima me, če nam lahko kaj več poveste o teh vozilih tem namreč ne moremo slediti in ne vemo, kaj se z njimi zgodi, ali se v končni fazi uporabljajo ali ne. In eh, lahko eh, se ta vozila v končni fazi eh, pojavijo nekje kot odpadek in moramo vedeti, kako jim lahko sledimo. Ampak v tem primeru je to prav tako primer vozil, za katera ne vemo, kje so. Vsaj to razumem, da je vaše vprašanje. To so vozila, ki so lahko nova, ampak ki izginejo, ki na ta način eh, spadajo v kategorijo pogrešanih vozil. In eh, ta vozila, pogrešana vozila so ponavadi eh, veliko starejša vozila, mm, ta 3,5 do 4 milijona, milijonov vozil, to so ponavadi starejša vozila, drugačne kategorije. Vi govorite o novih eh, vozilih, ampak če imate dodatne informacije o tem specifičnem problemu, potem mi to prosim eh, pošljite. Videl sem samo zelo kratko izmenjavo elektronske pošte med enim od mojih kolegov in vašim asistentom. Če imate več eh, informacij o zadju, potem si bomo to z veseljem pogledali hvala lepa za vaše prispevke. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in tudi današnjo sejo. Naslednja seja je jutri ob devetih in začeli bomo z glasovanjem. Hvala.